Spoštovani kolegi, razprava je zaključena. Vidimo se zopet jutri v četrtek 10. marca ob 10. Zasedali bomo od, 10, od 9. do 1. in od 3. do 5. Dnevni red lahko vidite na naši spletni strani. Današnje zasedanje pa je zaključeno. Želim vam prijeten večer.